pozdravljam vas na našem sestanku odbora za regionalni razvoj. Zapisniki iz 21. Eh, oktobra, 4. in 5. novembra so na voljo na spletu in eh, so vam bili tudi posredovani. Če nimate nobenih ugovorov, potem jih lahko sprejmemo. tako lahko sprejmemo tudi osnutek dnevnega reda za ta sestanek. Rad bi vam povedal naslednje. Včeraj smo bili priča torej drugemu dnevu od eh, prevzema funkcije Elize eh, Ferrera, eh, komisarke za regionalni razvoj, ki smo jo tudi zaslišali pred našim odborom in uh, z njo sem se srečal in uh, dogovorila sva se, da se nam bo k malu pridružila na našem odboru, tako kot uh, to zapoveduje tradicija. K malu vas bom obvestil o datumu tega srečanja s komisarko. Prav tako bi vam želel povedati tudi to, da Evropska komisija trenutno dela na zadnjih odločitvah v zvezi z um, skladom za pravičen, uh, pravično tranzicijo in uh, tudi glede tega upam, da bomo imeli čim prej možnost uh, intervenirati glede tega zelo pomembnega dokumenta. Naš parlament se bo sestav na izrednem plenarnem zasedanju glede zelenega dogovora. In tudi to je nekaj, kar naš odbor za regionalni razvoj še posebej zanima. In čim več eh, se vas bo oglasilo na plenarnem zasedanju glede eh, kohezijskih vidikov, bolj bo to za vse koristno. Sedaj pa bomo začeli z četrto točko našega dnevnega reda. Na zahtevo odbora regij je uh, politični oddelek B um, pripravil uh, študijo uh, glede vloge Evropskega parlamenta uh, od uh, Lizbonske pogodbe na področju uh, kohezije vemo, da uh, Lizbonska uh, pogodba omogoča Eh, parlamentu in svetu, da eh, sprejmeta odločitve v zvezi z eh, kohezijskimi skladi. To imamo formalni in neformalni postopek in tu gre za celoten postopek od predzakonodajnega postopka pa čisto do koncu postopka. Veste, da smo angažirani v celo vrsto trilogov. Interreg in drugi skladi so predmet eh, teh pogajanj in vemo, da se vedno postavlja vprašanje spoštovanja načela soodločanja. Svet je tu sprejel eh, metodo v zvezi z eh, to znamenito negotiating box, o kateri bomo še govorili. Študija se nanaša na vlogo, nadzorno vlogo parlamenta na področju kohezijske politike. Ta študija je bila objavljena in posredovana je bila članom našega odbora julija 2019 in danes popovdne jo bo predstavil gospod Ari Martinos in gospod eh, Serafa Pasos Vidal. Imamo približno. Uh, 45 do 50 minut za to točko dnevnega reda in prosim naše goste, da spoštujejo čas, ki jim je dodeljen. Se pravi 15 do 20 minut, na to pa bom dal besedo poslankam in poslancem za njihove pripombe in vprašanja. Vam pa kar dajem besedo za, za predstavitev vaše študije. Izvolite. Hvala lepa predsedujoči. Predstavili bomo glavne točke te študije. In kot ste že povedali, je bila študija pripravljena začetek julija in je bila torej na voljo že za konec prejšnjega zakonodajnega mandata parlamenta. Zelo na kratko bomo eh, predstavili vprašanje, na to pa si bomo pogledali vlogo parlamenta na, uh, najbolj uh, v najbolj intenzivnih uh, zakonodajnih obdobjih in sicer 2014-2020, pa tudi za trenutno zakonodajno obdobje. In na to bomo spregovorili tudi o uh, vlogi parlamenta med temi najintenzivnejšimi obdobji. Na to še nekaj besed o sklepih, o priporočilih uh, in še nekaj uh, sklepnih misli za naprej, glede uh, trenutnih uh, izzivov, s katerimi se sooča parlament in kohezijska politika. Kot je bilo že rečeno, si je študija pogledala tako formalne kot neformalne procese in poskušali smo izvesti tudi kritično analizo teh procesov in pa tudi rezultatov teh eh, procesov. Prav tako smo si pogledali tudi eventualne omejitve teh eh, rezultatov. Zakonodajni svežen za 2014-2020, eh, tu je šlo za obdobje dejavnosti do leta 2013, do leta, konca leta 2013. Takrat se je začel prvi zakonodajni uh, eh, svežen, uh, eh, v katerem je parlament že imel eh, vlogo uh, so zakonodajalca. In tu je bila vloga parlamenta ključnega pomena za več vidikov eh, kohezijske politike, naprimer strateški pristop in načrtovanje, načelo partnerstva, eh, tematska koncentracija in pa eh, skupni strateški okvir, integriran teritorijalni pristop z različnimi komponentami in pa tudi podpora regijam v prihodu in pa inovativnost in pametno načrtovanje. Prav tako smo imeli tudi nekaj področji, kjer eh, poskusi parlamenta, da bi eh, vplival na rezultat, eh, niso bili tako uspešni. In to, tu gre za makroekonomsko pogaje, pogojevanje, za finančna vprašanja in pa za okvir uspešnosti. Uh, Nasplošno velja, da je parlament v zelo kratkem času po sprejemu eh, Lizbonske pogodbe začel izvajati v celoti svojo vlogo sodakonodajalca. To obdobje je bilo zelo intenzivno, šlo je za zelo intenzivna pogajanja, eh, brez primere na področju eh, kohezijske politike. In rezultati so bili zelo pomembni in Evropski parlament je tu uh, odigral ključno vlogo pri uh, krepitvi uh, kohezijske politike, uh, ki je multisektorska politika, vseobsegajoča uh, politika in uh, ki vključuje tudi uh, naložbe v vseh regijah. komisija in parlament sta bila nekaj časa zelo usklajena pri uh, pogajanjih in naša študija kaže tudi na to, da uh, je znotraj parlamenta obveljala zelo um, učinkovita notranja koordinacija, uh, kar je tudi privedlo do teh rezultatov. Na to imamo obdobje, ki ga opisujemo pišemo kot eh, vsakdanja vloga parlamenta. V nasprotju z zelo intenzivnim obdobjem pogajanj gre tu za obdobje, kjer eh, je zakonodajna dejavnost eh, bolj občasna. In sicer to obdobje traja nekje do leta 2017, od konca leta 2013 do konca 2017 in v tem obdobju se zakonodajna dejavnost eh, osredotoča zlasti na spreminjanje obstoječe zakonodaje. Ampak eh, v nekaterih primerjih je šlo za zelo pomembne spremembe, naprimer uredba Omnibus, ki je eh, zelo poenostavila zakonodajo na tem področju. Vaš eh, odbor je zauzel zelo ehm, trdno stališče glede eh, strukturne reforme in pa podpornih ukrepov. Nekatere ukrepe ste sprejeli, druge pa takoj zavrnili. V tem obdobju parlament eh, igra mm, manj pomembno vlogo Eh, pri eh, nadzoru delegiranih eh, in izvršilnih aktov. To je bilo v tem obdobju manj pomembno, kajti manj takšnih aktov je bilo treba nadzirati oziroma veliko teh aktov ni zahtevalo nobenih sprememb. Odbor, stališče odbora v preteklosti je bilo, da se glavne določbe eh, vključi v eh, osnovno zakonodajo in da se tega ne prepusti eh, delegiranim oziroma izvršilnim aktom. Morda je bila najpomembnejša dejavnost v tem obdobju tista, ki se nanaša na pripravo poročil na lastno pobudo. In to je pokrivalo kar veliko pomembnih eh, tem na področju kohezijske politike. In to je dalo odboru regij in parlamentu na tem področju kar precejšno težo. V nekaterih primerjih je šlo za uh, odgovor na uh, izvršilna poročila uh, komisije. Uh, in to je pomagalo odboru regij eh, odigrati tudi pomembno in koristno vlogo, politično vlogo eh, na področju kohezijske politike. Včasih je šlo za popolnoma nove pobude in vse to skupaj vključuje tudi prve korake v pripravo eh, stališč za zakonodajni svežen 2001-2007. To, obdobje se je začelo, ta svežen eh, se je začel in sicer eh, z eh, odborom na lasno pobudo iz leta 2017 v zvezi z temelji kohezijske politike za obdobje po letu 2020. To je omogočilo tudi zelo ambiciozne eh, mandate eh, in te so bili eh, zelo hitro pripravljeni ehm, za uredbe CPR, RDF in ETC. Parlament je tako zopet v celoti odigral svojo ulogo kot zakonodaja, so zakonodajalec in sicer si je prizadeval za kohezijsko politiko, ki bo ustrezno financirala uh, Eh, in eh, v nekaterih primerjih je parlament zauzel eh, tudi stališča proti stališčem komisije na področju, naprimer, sklada za razvoj podeželja in pa tudi proti stališčem sveta, glede, naprimer, vprašanja partnerstva. Ampak kot verjetno že veste, eh, imamo še vedno kar nekaj izzivov, s katerimi se sooča parlament eh, v eh, tem zakonodajnem svežnu. In to je povezano zlasti z pogajanji na področju um, večletnega finančnega okvira in to so ločena pogajanja. In uh, kot veste, gre tu uh, tudi za kar uh, precejšen časovni eh, pritisk. Treba je namreč eh, zaključiti z trialogi, s pogajanji, zato da se lahko novi eh, programi začnejo. Če sedaj povzamem te zaključke, vidimo, da parlament igra vedno pomembnejšo vlogo od Lizbonske pogodbe pri Lizbonski pogodbi, Lizbonska pogodba eh, daje parlamentu eh, tudi eh, določena pooblastila in vse to se dogaja v kontekstu, ko je ta vloga so zakonodajalca omeje, omejena po eni strani z zunanjimi um, spremembami, ki vplivajo na kohezijsko politiko eh, v celotni konstelaciji EU eh, e politike in tudi na institucionalni ravni. Imeli smo kar nekaj eh, pobud prejšnje komisije, ki je uvedla strukturne reforme, investicijska urodja, gospodarsko koordinacijo in vse to se je v določeni meri tudi prekrivalo oziroma eh, je bilo v nasprotju s pristopom kohezijske politike. Prav tako je to povezano tudi z notranjimi faktorji, z mogljivostjo, eh, z koordinacijo in sodelovanjem med odbori. Uh, Bom sedaj zaključil, preden predam besedo kolegi, ki bo povedal nekaj več o priporočilih in sicer parlament eh, potencialno lahko igra še večjo ulogo. Ne samo, da brani kohezijsko politiko, ampak parlament lahko tudi proaktivno predlaga prioritete za kohezijsko politiko. Poleg tega m, mm, lahko tudi bolj učinkovito vodi, lahko mobilizira eh, širšo m, mm, skupnost, m, mm, ki je povezana z kohezijsko politiko. Doslej je parlament konsolidiral svoje stališče in je postal Evropska inštitucija, ki um, je v najboljšem položaju, da mm, izrazi eh, potrebe na področju gospodarske, socialne kohezije. Hvala lepa. Zelo na kratko nekaj mm, prvih eh, priporočil usmerjenih v prihodnost. Očitno je, da parlament je omejen pri svojih eh, zmogljivostih, eh, tudi z svojimi lastnimi institucionalnimi zmogljivostmi in to smo videli tudi v zadnjem mandatu. Predlagali smo eh, morda, da se vzpostavi nek usmerjevalni odbor, ki lahko koordinira delo različnih odborov in različnih eh, skupin, ampak eh, kot eh, so mi kolegi povedali, to že obstaja, ampak videli smo v, pri pogajanjih, da ta horizontalni element Thank you je bil učinkovit, eh, zahvaljujoč eh, gospe Krej in gospoda Novaka. Ampak eh, tudi po izmenjavah z drugimi odbori smo ugotovili, da bi bilo dobro, če bi imeli bolj integriran pristop in uh, da bi bilo dobro, če bi sistematizirali uh, strokovna znanja iz uh, univerze in pa širše skupnosti, um, ki se ukvarja s področjem kohezijske politike. Ideja je ta, da bi bili lahko še bolj proaktivni in še bolj usmerjeni v prihodnost. Uh, in to na ta način, da ne bi samo eh, reagirali na stališča komisije, ne glede na to, kako so ta pomembna, temveč, da bi tudi eh, predlagali eh, pobude, pripravljali poročila na lasno pobudo, ampak tudi pripravili pripravljalno delo, pripravljalne ukrepe ampak eh, morda bi bilo dobro tudi, če bi imeli boljše podatke, boljša znanja, boljša, boljše raziskovalne zmogljivosti, ki bi eh, bile eh, neodvisne od teh integriranih službe Evropske komisije, Eurostata in tako dalje. To bi tudi okrepilo položaj parlamenta zlasti v trialogih. po definiciji je vsak parlament v takšni situaciji eh, informacijske disimetrije. Morda eh, sedaj z novo komisijo imamo eh, priložnost tudi vzpostaviti bolj učinkovit odnos s svetom. Kolikor vemo, trenutno ta odnos ni tako uh, uh, stabilen, kot je uh, odnos med parlamentom in komisijo. Uh, vemo, da se uh, poročevalci soočajo s kar težkimi pogajanji. In še za konec. Ne gre samo uh, za to, da bi imeli boljše podatke, bolj, učinkovit, bolj učinkovito raziskovalno enoto parlamenta ampak eh, parlament je že kar precej naredil in lahko eh, delamo na tem. Vem, da naprimer eh, raziskovalci na univerzah uporabljajo tudi material, ki ga proizvede ta odbor, ampak morda bi bilo tega lahko še več na to bi lahko še okrepili odnose z drugimi institucijami, imamo dobre odnose z odborom za regije, ampak e, dobro bi bilo, če bi se povezali e, tudi z drugimi mrežami, ne samo v Bruslju, temveč tudi v e, državah članicah. In še čisto za konec, nekaj idej za prihodnost. Uh, vloga Evropskega parlamenta uh, mora biti ocenjena tudi v eh, širšem kontekstu. Imamo novo komisijo, nove eh, prioritete komisije. Morda uh, bi uh, veljalo tudi razmisliti o uh, vprašanju eh, velikega števila instrumentov, novih eh, strukturnih programov, eh, prvičnega tranzicijskega sklada in tako dalje. Tu bi tudi lahko razmislili o vlogi parlamenta. Ta bo verjetno še pomembnejša kot prej. In na to bomo tudi priča številnim konfliktnim prednostnim nalogam. In v veliki meri bo parlament tisti, ki bo moral zagotoviti, da kohezijska politika lahko podpira vse te različne prednostne naloge in pa eh, instrumente, ki jih razvija komisija. In s tem bom končal. Hvala lepa. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Prosim. Hvala lepa. Naj se zahvalim avtorjem za to zelo celovito študijo, za dobro upravljeno delo. Prav tako naj izpostavim, da je od Lizbonske pogodbe parlament igral ključno vlogo kot sozakonodajalec, kar se tiče sprejetja tudi zakonodajnega sežnja 2014-2020 in smo kohezijski politiki namenili precejšnjo vlogo. To zadeva več kot 600 milijard evrov in tukaj gre seveda za vse regije in tudi za dosego ciljev strategije 2020. Kot članica ekipe Junkarja sem videla, kako je Evropski parlament imel pomembno vlogo v tem zakonodajnem svežnju, z različnimi formalnimi in neformalnimi dejavnostmi in sprejemanjem poročil. Včasih seveda ste se borili tudi za ustrezno financiranje kohezijske politike, to je zelo pomembno za 300 regij v EU. S temi ukrepi mislim, da je Evropski parlament izboljšal življenja državljanov. Nekatere regije potrebujejo še vedno pomoč pri oskrbi z vodo, pri upravljanju z odpadki, prometom in tako dalje. Druge pa potrebujejo naprimer tudi pomoč pri raziskavah in inovacijah. Prav tako je izpostavljeno v študiji, da je sprejetje večletnega finančnega okvira nujno ključnega pomena, zato da bi se izognili ogrozitve 100 tisoč evropskih projektov, ki potekajo, prav tako pa da bi spodbudili in omogočili uvajanje novih. Upam in mislim, da boste komisija in parlament dobro sodelovala. Prav tako cenim to, da si želite boljšega odnosa s svetom, ampak tukaj gre za voljo na obeh stranih. Kot vsi vemo, je pač za dobro partnerstvo potrebno imeti dva. Hvala lepa. Hvala lepa. Knotek. Uh, uh, Hvala lepa. Hvala lepa kolegicam in kolegom tematskega sektorja B za to zelo celovito študijo. Zelo zanimivo je bilo to si prebrati in prisluhniti, kako se je razvijala vloga Evropskega parlamenta in kako je potem to vplivalo na možnost Evropskega parlamenta, da, kar se tiče kohezijske politike, veljavi določene stvari. Prav tako je pomembno izpostaviti, da gre za neko kontinuiteto. Za nove poslance, kot sem sam, lahko vidim, da je število urodi, ki jih imamo, da številna urodja imajo svoj izvor že v preteklosti. To je zelo dobro. Sedaj pa vprašanje. Samo zato, da bom videl, ali sem resnično dobro razumel povezavo med zaključki in priporočili. Kar se tiče ključnih sklepov, ste gotili, da mora Evropski parlament odigrati pomembnejšo vlogo in biti manj defenziven, bolj uvrščati točke na dnevni red. Ali je to povezano s priporočilom 3, ki govori o tem, da bi imeli proaktivne v prihodnost usmerjene cikluse. Hvala lepa. Merci beaucoup, Andrej. Hvala lepa. Konstanc Krev. Äh. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi za to študijo in za zanimiva priporočila. Mislim, da jih je kar precej zelo koristnih, prej pa imam vprašanje. Mislim, da nihče se ne more pritoževati, da nimamo stika z veliko akterji. Zakaj pa potrebujemo še osmerevanje odbor? Saj imamo v skupinah horizontalne delovne skupine, ki sodelujejo. Poznamo kolegice in kolege, zame nastaja vtis, da bomo sedaj poskušali birokracijo administracijo odpraviti, potem pa imamo na drugih ravneh parlamenta dodatne organe, usmerjevalni odbor pa to in ono, samo zato, da napolnimo našo agendo. Ampak morda sem napačno razumela, morda lahko poveste, kakšna je dodana vrednost takšnega usmerjevalnega odbora. Merci, Constance. Et... Voilà, les pas. Še kdo? Ne. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo študijo in za vaše priporočila. In ta kaže ključno težavo. Mislim, da od Lizbonske pogodbe smo vzpostavili postopno jurisprudenco, poleg soodločanja. Mi v regiji smo bili zelo dejavni, še bolj nasplošno pa Evropski parlament in smo zadostili tej novi odgovornosti, ki iz nas dela so, so zakonodajalca. Ampak konstrukcija te sodne prakse se nadaljuje. Nadaljuje se tudi v tem trenutku pri različnih trialogih, ki so odprti in kjer z našo pristojnostjo skušamo zagotoviti, da se strogo spoštuje načelo soodločanja. Kar se tiče tega, je Korina Kreto ustrezno povedala, da je poročilo, ki bi ga naj dobili svetom nekaj, ker se mora najprej osredotočati na načelu enakosti. Mi smo demokratični predstavniki Evropske unije. In v tej funkciji bomo razvijali odnose s svetom. Naj vam pa zagotovim, da politične razprave s svetom tudi kar se tiče in medinstitucionalnih pogajanj, venomer potekajo. Ves čas potekajo med vsemi poročevalci in so poročevalci. Bolj ko so razmere zapletene, bolj se ti odnosi potem tudi intenzivirajo. Zelo na obširen način ste razložili vlogo našega odbora v celotnem zakonodajnem mehanizmu za kohezijo. In res, bili smo zelo dobri pri izpolnjevanju nalog. Mislim, da ste pozabili nekaj in to je pomemben trenutek, koli na kreto se tega spominja, seveda. Pozabili ste omeniti posebne ukrepe za Grčijo, ki smo jih sprejeli in to zelo hitro, ko je bilo to potrebno storiti in smo potem zvišali raven sofinanciranja do 100 odstotkov. To je bila politična nuja. Torej, bili smo sposobni se odzvati. In politična agenda zelo pogosto prihaja sveta ali Evropske komisije. In res, tukaj smo torej tukaj moramo še doseči napredek, zato da bomo zmogljivejši, da bomo dejali impulze in da bomo so odločali o našem političnem dnevnem redu. To je odgovornost, ki ni odgovornost samo za naš odbor za regionalni razvoj, ampak za celotni Evropski parlament. Kaj ti? Konec koncev se odzivamo na politično agendo, v kateri se odloča nekje zunaj. Mi pa seveda imamo tudi pravico do lastne pobude. Predsednica von der Leyen, ko je prišla v Evropski parlament, je jasno pokazala pripravljenost, da se odzove na to pravico podajanja pobude Evropskega parlamenta. Bomo videli, kaj bo iz tega. Ampak to, kar lahko rečemo že sedaj, predsednici komisije von der Leyen, je, da ima v tej bazi poročil na rasno pobudo, ki smo jih sprejeli v različnih odborih, dobro podlago, še prav posebno tudi tukaj v odboru za regionalne zadeve. Zelo pogosto smo bili zelo dejavni, pri nekaj dnevi sem se sestal s tistimi, ki se ukvarjajo z makroregionalno strategijo in makroregionalna makro strategija Te pobude so prišle iz Evropskega parlamenta. Koncept ultrapernosti je prišel iz Evropskega parlamenta. To je podal poslanec Tižos, ki je pripravil svoje poročilo in ki je potem na koncu vodilo do spremembe pogodb. V zadnjem mandatu je kar nekaj poročil na lastno pobudo, ki smo jih sprejeli pomenilo na oddih, vsaj tako menim, za Evropsko komisijo, za potem zakonodajo, ki je bila predstavljena in predlagana. Še zadnja točka, kar se tiče stalnega odbora in tukaj gre za vprašanje transverzalnosti in za uskladitev celote na politični ravni. Mislim, da je ta odgovornost najprej na plečih celotne komisije. In potem morajo tudi vsi odbori Evropskega parlamenta prevzeti to nalogo kohezije, ki je zapisana v pogodbah. Mi pa moramo ukrepati, da bodo ti cilji tudi dejansko upoštevani. Ampak ta okvir obstaja. Imamo politični okvir, pogosto neformalen. Je pa dejstvo, da morda moramo najti sredstva, da bi to ukrepili. Kakorkoli že, in to je novo, kar se tiče naslednjega večletnega finančnega okvira. Tukaj skušamo z odborom za proračun pripraviti skupni okvir, zato da bi dosegli napredek na dosleden, sistematičen način, ko se bomo o tem pogovarjali s svetom in mislim, da je to nekaj izjemno zanimivega. Stalni odbor za kohezijo obstaja. To je naš odbor za regionalni razvoj, ki je odprt za vse zamisli, za vse akterje, lokalne, regionalne, pa tudi za cel niz strokovnjakov in večjih akterjev za področje kohezije. Nekaj vprašanj je bilo zastavljenih, prosim, za nekaj minut dobite spet besedo. Okay, Hvala lepa. Nekatere od teh točk so med sabo povezane, tako da bom se poskušal odzvati na tak način, da bom zajel vse te točke. Morda lahko potem kolega Serafin še kaj doda. proaktivna vloga. Da, to smo videli, ampak vedno bolj v zadnjih nekaj letih so stališča postala defensivna. Vse tako to opišemo in to je bilo za vaš odbor in za parlament zelo pomembno, kaj ti ključni vidiki temeljnih politik so bili izvani. Izpostavili smo potrebo, da da gremo prek te defenzivnosti. In tukaj potrebujemo nekakšen potem delni cikl razprav in razvoja. Prav tako moramo podpreti vašo demokratično legitimiteto, ki je od Lizbonske pogodbe tudi v pogodbah. In to na veliko boljši način, kot je to bilo. To je potrebno potem prenesti nekaj nameniti v nekaj, kar bo bolj zadoščalo stanosti. Kaj imamo sedaj? Če karikiram, stotine predlogov dobivamo z regionalne, lokalne ravni in združen mest in te pridejo skozi sistem, ne da bi to potem ločevali in sistematizirali, kar zbiramo vse. In to je potem tisti prožni model. Kaj lahko rečemo? Lahko rečemo, da je morda potrebno bolj usmerjati, ne pa samo zbirati različne predloge. To potem včasih vodi do ločenih pobud, ki so potem sprejete. Je pa predvsej opazno, da komisija investira kar predvsej časa v to, da prisluhne parlamentu in da parlament obvešča o pripravljalnih fazah, preden poda predlog. Torej, gre za to, da bi bolj prisluhnili doslednemu sporočilu. Zamisel, ki tiči za tem, da bi imeli nekakšen usmerjevalni odbor ali strukturo, je ta, da bi ena od nevarnosti, s katerimi se sooča kohezijska politika, ne samo zdaj, ampak tudi v prejšnjem obdobju, bila sektoralizacija. In tukaj gre potem za razdrobitev različnih možnih prednostnih nalog, tudi konkurenčnih. In če bi tukaj to združevali, bi morda bilo dobro, kaj ti kohezijska politika je različnih odborov Evropskega parlamenta. Gre bolj torej za vprašanje še večje odločnosti, da boste imeli bolj dosledno sporočilo za svet po seveda ustaljenih kanalih za dialog med pogajanji, pa tudi za komisijo. Tukaj seveda tudi kanali že obstajajo. Komisija pa ima tudi možnosti komuniciranja oboje s parlamentom in svetom, vi pa nimate možnost za komunikacijo s svetom. Zato imamo ta svežen teh povezanih priporočil in upamo, da bomo lahko šli prek tega, da bomo obranili vsega, stališča, da bomo lahko bolj dejavni, ne samo defenzivni. In videli smo v zadnjih nekaj letih zelo veliko pobud komisije, ki so bile zelo pomembne za kohezijsko politiko, ampak niso bile v okviru obstoječih struktur ravanja v parlamentu. In to je bil potem razdrobljen odgovor. Tako, tukaj se bom ustavil in predajam besedo kolegu. Hvala lepa. Hvala lepa za zelo podrobna vprašanja. Tudi ste vaše strani, gospod predsednik odbora. Kar se tiče novih struktur, naj pomirim gospod Krelj in ostale, ne predlagamo novih organov. Gre za bolj sistematične načine dela, kako parlament dobiva informacije, kako sodeluje z zunanimi strokovnjaki, organizacijami in tako dalje. Gre za bolj sistematiziran tok podatkov, torej, kar potem ustvarja bolj odločna stališča parlamenta. Ne gre nujno za nove strukture, nekatere, kot sem dejal, že omenjajo, gre za bolj sistematičen način zbiranja dokazov in mobiliziranja določenih skupnosti. Morda, kjer bi bila potreba po bolj strukturiranem pristopu, je to, kar je omenil predsednik, kar se tiče nadzora nad dirigiranimi akti. To nekaj, kar smo izpostavili, je, da morda trenutni sistem ni proaktiven ali učinkovit. Morda bi manjša skupina po odborih naj to nadzirala in bi imeli potem skupino strokovnjakov, tudi pravnih, za ustrezno preverbo s tem se ne sooča samo ta parlament, ampak tudi drugi parlamenti, ki se soočajo z delegiranimi akti, tudi na nacionalni ravni. Nekateri nacionalni parlamenti so uporabili ta sistem zato, da se bolje upravlja z nadzorom nad delegiranimi akti. To je samo zamisel, to pa seveda ni zamisel samo za ta parlament. Parlament mora sprejeti kolektivno odločitev. In potem končno vprašanje odnosa s svetom. Predsednik je upravičeno omenil, da gre tukaj za medinstitucionalno spoštovanje, vzajemnost in tudi to, kar ste omenili, enakost. Seveda, gospa Krito je tudi dala, da potrebujemo dva za dober dialog. Vidimo pa, da imamo potencijalno pot naprej, morda tako, da bi imeli bolj strukturiran dialog s predsedstvi znotraj odborov. Gledimo o tem, kar že imamo istočasno pa tudi, kot veste, veliko razprav v politikah se dogaja izven strukturiranih organov, tudi na točkah za stike z kohezijski razvoj in tako dalje. Tukaj nekaj je medvladnih, nekaj vodi komisija. Vse točam se na medvladne ne samo države članice so na teh sestankih, ampak tudi komisija, tudi druge organizacije, če jih povabijo. Torej, imamo določene forume, kjer bi lahko razpravljali o tem in bi morda lahko potem imeli trajajoč dialog med parlamentom in svetom prek formalnih struktur. Začenjamo z novim mandatom in morda je to nekaj, o čemer bi morali razmisliti in imeti odprto razpravo z drugimi. Hvala lepa. Merci beaucoup. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam še enkrat za predstavitev te študije in za priporočila, ki ste jih podali. Res je, tukaj je nekaj zelo specifičnih vprašanj, dirigirani akti, to je zelo pomembno vprašanje in to si bomo pobliže ogledali v povezavi tudi z drugimi predsedniki odborov, ker je to težava, ki dejansko gre prek okvira samo tega odbora. Hvala še enkrat. Tako, sedaj pa gremo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Veste, da je naš odbor regiji precej obnovljen. Dve tretjini poslanki poslancev je novih. In decembra 2014 smo imeli kar nekaj predstavitev, zato da bi poslanci, novi poslanci, lahko dobili jasno pedagoško vizijo o odgovornostih različnih akterjev, ki so dejavni v naši politiki. In zdi se mi popolnoma običajno, da bi sedaj na začetku za prvo predstavitev Evropsko komisijo zaprosili, da bi pripravili tri različne predstavitve, približno 15 minut, o razvoju regionalne politike EU do 2014, potem pa tudi o glavnih značilnostih obdobja 2014-2020 in tudi izvajanja, prav tako pa tudi o regionalni politiki po 2020. Tako bi lahko zajeli skoraj da celotno področje, ki nas bo zaposlovalo. Zato, da bomo torej, lahko potem prevzeli odgovornost, ki so naše v tem mandatu. Predstavitve bodo upravili gospod von Breska, direktor GD Regio, gospod Moraj Žilo, vode enote politične razvojne analize, ekonomske analize GD Regio. gospoda von Breske ne vidim, a ste tukaj. Prosim, beseda je vaša za približno 15 minut. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, da ste nas povabili. Na kratko se bom dotaknil zgodovine kohezijske politike. Mislim, da je vedno dobro, da ko govorimo o zgodovini kohezijske politike, da se spomnimo, odkot to izhaja in o čem ta politika pravzaprav govori. Če bi to moral pisati v enem stavku, gre za solidarnost, evropsko solidarnost, zato da zagotovimo, da noben državljan, nobena regija ni puščena v nemar. To je v bistvu to, za kar gre pri kohezijski politiki. In v bistvu je zelo zanimivo, da je referenca na to, o čemer govorimo, kar se tiče kohezijske politike in regionalnem razvoju, nekaj, kar je že v pogodbah iz Rima leta 57, 1957. Torej, naši ustanovitveni očetje so to že imeli v mislih. Takrat pa še ni bilo predlagane regionalne politike kot take, kajti vladalo je prepričanje, da je trgovina med regijami nekaj, kar bi lahko vodilo do usklajevanja in približevanja ženskih standardov. Tistem trenutku smo imeli samo Evropski socialni sklad, ki danes tudi še obstaja. Ampak potem se to ni zgodilo, žal. V bistvu, kaj se je zgodilo? Razlike so se najprej zmanjšale v 70-ih letih, so nekatera industrijska področja začela propadati in potem je bil spostavljen Evropski sklad za regionalni razvoj. In takrat smo se rešili še pa posebno na Združeno kraljestvo. Ko to pravim, pa seveda, kaj se je zgodilo takrat? Mislim, da je to zelo pomembno, kajti politika se je popolnoma spremenila. Na začetku smo se pogovarjali samo o projektih, ni bilo strateške naravnanosti, ni bilo programov niti ne evropskih ciljev. Šlo je samo za nacionalne projekte, ki so jih izbirale tudi države članice z malo evropskega vpliva. Mislim, da je zelo pomembno tudi to, da takrat ni bilo nikakršnega vključevanja regionalnih in lokalnih organov. Torej, še enkrat, lahko vidimo, kako se je ta politika spremenila od takrat do danes. Kaj se je potem zgodilo v 80-ih? S programom enotnega trga in še prav posebno z vprašanjem, kako zagotoviti, da bodo vsi pridobili zaradi odpiranja nacionalnih trgov, je torej bila spodbuda, da bi okrepili regionalno razsežnost v regionalni politiki. To se je potem počasi in pa gotovo razvijalo v to, kar imamo danes. In v bistvu ključne reforme, ključna reforma je tista, kjer lahko najdemo tudi ključna načela kohezijske politike še danes, je bila v bistvu reforma leta 1988 pod Žakom Delorem. Vidimo lahko, da so naprimer načela večletnih programov, niso več samo projekti, so že programi z večletnimi proračunskimi načrti, s koncentracijo virov na posamezne cilje, tudi geografsko, potem partnerstvo z lokalnimi regionalnimi akterji, vse to je bilo uvedeno takrat. Takrat se je povišal tudi proračun za kohezijsko politiko na 25 odstotkov proračuna EU. In tukaj, upam, lahko vidite druge glavne korake in spremembe od konca 80-ih let. Kar je pomembno omeniti, v obdobju 94 do 99 je kohezijski sklad, ki še vedno obstaja, kot veste. Spostavljen je bil kohezijski sklad, da bi pomagali še prav posebno revnejšim državam, da jim pomaga pri odpiranju trgov, pri enotnem trgu. 2000-2006 bi izpostavil agendo 2000, ki je pripravila EU za širitev tudi kohezijsko politiko je pripravljena na širitev in vidimo tukaj še prav posebno pripravo, da pozdravimo 10, najprej 10, potem 12, potem 13 novih držav članic. 2007-2013 mislim, da je bila bistvena sprememba, ki še vedno obstaja, da so vse regije v EU postale regije, ki dobivajo vse kohezijsko podporo, ne samo izbor, ampak vse. V tem obdobju potem še ena ključna sprememba. Politika je bila povezana s tako imenovano Lizbonsko strategijo za konkurenčnost in ta je uvedel tudi koncept namenjanja določenih sredstev za naložbe, ki so povezane za izboljšanje konkurenčnosti. In za konec, še prav posebno Interreg tukaj gre seveda še prav posebno za sodelovanje med različnimi regijami, je bil izpostavljen na enakovredni podlagi kot ostanki kohezijske politike. Torej ima status samostalnega objekta. 2014 do 2020, to je obdobje, v katerem smo sedaj, bi dejal, da je največja osredotočenost in to je sprememba v primerjavi s preteklostjo, bila ta, da smo bolj osredotočeni na rezultate in uspešnost. Torej, kar precej natančno merimo, kaj se dogaja s sredstvi, zato da točno razumemo, kaj deluje in kaj ne. Prav tako smo uvedli pogoje, ex ante pogojevanje po eni strani, po drugi strani pa, in to je bilo zelo sporno, koncept makroekonomskega pogojevanja. In to je povezano še prav posebno spoštovanjem postopkov ekonomskega upravljanja. Potem, ne na zadnje, je bilo to povezano tudi zelo strategijo Evropa 2020, da smo torej podpirali različne sestavne dele Evrope 2020. Sedaj pa še obdobje 2021-2027, na to se bomo vrnili nekoliko kasneje. V bistvu nadaljujemo po tej poti in predlagam, da se na to vrnemo še kasneje, da se zelo osredotočamo na poenostavitev in na trajnostni razvoj. Um, to... Želel sem vam tudi prikazati naslednje zemljevide, ki se mi zdijo zanimivi. Poglejte si od leve do desne, kako se je spreminjala upravičenost. Uh, v začetku kohezijske politike imamo še nekaj belih lis, od leta 2007 do 2013, pa potem tudi od 2014 do 2020, pa vidimo, da regije, pardon, da kohezijska politika pokriva vse regije. In kot sem dejal že prej, je to geografsko širjenje potekalo e, z roko v roki z bolj omejenim e, naborom političnih ciljev, tako da vidimo, kako so se stvari spreminjali skozi čas. Ob koncu pa bi predstavil še eno ali dve prosojnici, okoli katerih nas eh, vedno sprašujete, torej, ali ima naše telo pozitivne učinke ali ne. Tu, na primer, lahko vidite rezultat našega dela, ko gre za ocenjevanje tega, kako bodo naša sredstva eh, učinkovala na terenu od leta 2007 do 2013 oziroma med letoma 2014 in 2020, oziroma vse do 2024, ko merimo, um, oziroma kjer merimo rast BDP-ja v državah članicah v tem časovnem obdobju. Modra črta, vidite, se dviguje zelo hitro in tudi presega 5 odstotkov. Ker ponazarja razvoj BDP-ja v novih državah članicah srednje in vzhodne Evrope, kajti to so seveda največje upravičenke sredstev iz sklada. Hkrati eh, lahko rečemo, da smo s tem denarjem izboljšali njihovo gospodarsko rast, po drugi strani pa zelena in pa rdeča linija, ki sta ob dnu in ki sta, oziroma ki prikazujeta tiste države, ki so neto plačnice, eh, v eh, kohezijske sklade, hkrati tudi eh, uživajo posredne učinke kohezijske politike, torej same države in pa njihova podjetja, ki vlagajo v srednjo in pa vzhodno Evropo, imajo tudi precej eh, koristi od tega. Tako da je v bistvu v interesu vseh, da se kohezijska politika nadaljuje, ne samo na strani neto prejemnic, ampak tudi neto eh, plačnic čeprav gre morda tu za nekoliko manj očitnejše uh, učinke, ker pod črto prejmejo uh, seveda manj neto prejemkov kot pa druga skupina. No, to so bolj abstraktne predstave, tu pa so številke, ki so bolj konkretne. To imamo zdaj naprimer podatke za uh, obdobje med 2007 in 2013, ki je zdaj končano in zdaj lahko vidimo, da smo uspeli pomagati več kot 400 tisoč majhnim in srednje velikim podjetjem, da smo ustvarili več kot 1,3 milijona novih delovnih mest, da smo uh, več kot 15, oziroma pardon, več kot 20 milijonom ljudi uh, omogočili dostop do široko pasovnih uh, eh, omrežji in da smo uh, uspeli zgraditi več kot 6600 km novih cest, polovico teh v okviru omrežji TNT. Vse to se je dogajalo v obdobju 2007-2013, kot rečeno, v času, ko je Evropska unija preživljala hudo gospodarsko-finančno krizo in ti podatke dokazujejo, kako pomembni sta bili kohezijska eh, in pa. Eh, torej, kohezijska politika in pa politika razvoja znotraj Evropske unije v nedavni preteklosti. To je bila prva predstavitev. Če imate kakšno vprašanje, sem pripravljen za odgovore. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Mislim, da lahko nadaljujemo s drugimi predstavitvami, potem pa bomo vzeli vprašanja v sklopu. Thank you, Mr. Chair. Um, Then. Gospod predsednik, najlepša hvala. No, potem pa bom eh, prevzel drugo predstavitev, srednji del tega sklopa in spregovoril o trenutnem programskem obdobju med letoma 2014 in 2020. Moj namen je razložiti, eh, kako je z samo logiko za našim predlogom. Torej, spregovoril bi o tem, kaj smo želeli doseči, ob koncu pa bom tudi govoril o trenutni situaciji, kajti uh, moj generalni direktor je že bil tu z vami septembra in vam takrat predstavil uh, podrobnosti okoli predloga oziroma situacije, sam pa bi urisal ozadje. No, potem pa bi ob koncu spregovoril tudi o tem, kar po našem mnenju deluje dobro in kar deluje nekoliko manj dobro ali celo slabo v tem programskem obdobju. Uh, in kar bi potem nekako moralo voditi eh, tudi eh, v končni predstavitvi mojega direktorja za obdobje po letu 2020. Torej, kohezijska politika predstavlja eno tretjino evropskega proračuna v tem programskem obdobju. tesno je povezana strategija Evropa 2020, kjer je šlo za pomoč pri doseganju ciljev, ki smo se jih zadali v okviru same strategije. Kot je že povedal Erik, smo tu predvsem eh, investirali in to vse regije. To je tudi eden od temeljev kohezijske politike. Kajde, če kohezijske politike nimamo, eh, Eh, za vse regije, potem tudi nimamo kohezije. Ni povezane Evrope, Evropa postane eh, razdeljena, razdrobljena in kar naenkrat ni več kohezije, ni solidarnosti, ki jih nekako skušamo spodbujati. Okvir za celotno kohezijsko politiko je pristop glede izvajanja kohezije. Kohezijo izvajamo na naslednji način. Gre za ključne koncepte skupnega upravljanja, oblikovanja programov in pa konceptov. Če gremo od konca, eh, skupno upravljanje pomeni pristop, kjer gre za skupno odgovornost. Skupno odgovornost med na eni strani komisijo, na drugi strani državami članicami in njihovimi regijami, ko gre za samo implementacijo kohezijske politike. Tu želimo oblikovati kar se da široka partnerstva. To je pomembno za izvajanje programov. In tudi to je postalo en od temeljnih načel pri izvajanju oziroma izvrševanju kohezijske politike. Seveda moramo zagotoviti, da eh, nekako eh, pride do organizacije lastništva kohezije oziroma ponotranjanja kohezije v eh, celotnem geografskem eh, sklopu, pa tudi vertikalno, po vertikalni liniji, od najnižje ravni pa vse do najvišje politične ravni. Samo tako lahko ustvarjamo ustrezno partnerstvo in zajamemo vse politične oziroma druge akterje, ki morajo sodelovati, če, želi, če želimo, da je kohezija uspešna. Potem poslušajo programski sklopi, sestavni deli, ki jih razdelimo na manjše sklope, ki potem pokrivajo celotno programsko obdobje. Gre za posamezna leta, za sredstva, ki jih namenimo za kohezijo za posamezno leto in tu gre za obdobje osmih ali devetih let. Eden največjih izzivov pri tem je seveda iskanje ustreznega ravnotežja med na eni strani ustreznimi detajli, glede smeri kohezije in po drugi strani z ravno prav podrobnostmi, ko gre za oblikovanje strateških dokumentov, ki nas potem vodijo pri izvrševanju izdatkov za celotno desetletje. Trenutni pristop v obdobju 2014-2020 pokriva pet konkretnih eh, skladov. To so evropski eh, strukturni in naložbeni skladi z znak pomenko v tem programskem obdobju. In naš namen pri tem je bil oblikovati skupno sklajevanje, skupno vodstvo eh, pri koheziji za vsako državo članico in pripraviti smo želeli tudi nek nadrejen dokument o tem, kako organiziramo financiranje kohezije v Evropski uniji in v posameznih državah članicah. Drugi element pri tem pa je bil priprava eh, skupnih pravil, ki, velja, ki bi veljala za vse sklade, kajti upravičenci so najbolj pogosto eh, frustrirani ravno zato, ker morajo slediti različnim pravilom, glede na to, iz katerega sklada želijo pridobiti sredstva. In v programskem obdobju 2014-2020 smo skušali nekako uskladiti ta pristop pri vseh skladih, naprimer glede pravil za upravičenost, glede eh, finančnih podrobnosti in vsega ostalega. Upravičenci morajo imeti možnost argumentacije eh, za njihovo prošnjo, ne da bi jih pri tem uvirali podrobnosti, ki veljajo za vsak sklad posebej. To smo želeli odpraviti in popraviti. Potem vsebina. Za programsko obdobje 2014-2020 smo pripravili 11 tematskih sklopov, ki temeljijo na strategiji Evropa 2020. Vse te vidite na zaslonu. Tu so naprimer Evropski sklad za uh, regionalni razvoj, ki je aktiven pri vseh 11 uh, eh, tematskih sklopih, čeprav neposredno zadevamo na prve štiri cilje na zaslonu. Od 8 do 11 pa so naprimer tematski sklopi, ki se navezujejo predvsem na Evropski socialni sklad. Izjiv o čemer bo potem najverjetneje spregovoril tudi Erik, je predvsem v tem, da smo pri tem pristopu tvegali z preveliko porazdrobljenostjo. Ciljev. Če gre za toliko posameznih ciljev, se lahko seveda zgodi, da ti cilji postanejo sami sebi namen oziroma nekako ločeni stebri, kar ustvari oviro pri uh, bolj integriranem pristopu in posredno pri financiranju posameznih sektorjev iz več naslovov. Kar zadeva cilje oziroma namene politike, lahko spostavim eno od tematskih pol, ki smo jih razvili v tem programskem obdobju, je eh, bolj fokusiran pristop glede konkretnih naložb. Prej smo se bolj osredotočili na širše tematske sklope, zdaj pa smo šli bolj osko, eh, oziroma smo šli v ukrepanje bolj osko. Predvsem smo se želeli tu osredotočiti na ključne prioritete Evropske unije. To je bilo eno od temeljnih vodil. To je konkreten projekt moral izpolniti. Naprimer, raziskave in razvoj na področju IKT tehnologij, naprimer projekti, ki eh, spodbujajo prehod na nizkooglične tehnologije in podobno. To je bil eh, nek nadrejen, nadrejeno vodilo v tem programskem obdobju. Podobno pa smo pristopili tudi, ko je šlo naprimer, za eh, koncentracijo ciljev v okviru socialnega sklada, ker smo želeli zagotoviti, da bi države članice porabile minimalno deljena sredstva, naprimer za boj proti socialni izključenosti ali pa za boj proti izključevanju oziroma diskriminaciji in pa revščini. Uh, Tu smo želeli torej nekako določiti, koliko fleksibilnosti bo posamezna regija imela pri izbiranju svojih prioritet in kako lahko same določijo svoj okvir, ki ga na nek način potem prilagodijo eh, s nadrejenim eh, ciljem na ravni EU. Rezultati eh, oblikovanja programov za obdobje 2014-2020 je zdaj na zaslonu. Tu vidite, da oziroma kakšna je porazdelitev po posameznih tematskih sklopih. Se pravi, to pomeni, če si pogledamo posamezen program v državi članici, potem agregiramo eh, porabo na ravni celotne Evropske unije in dobimo te številke. Eh, iz, torej, skoraj 100 milijard evrov je bilo dodeljenih v podpori MSP-jem, približno 90 milijard evrov zaščiti okolja in učinkoviti izrabi virov. Tretja kategorija, tam nekje okoli 66 milijard evrov, pa je bilo namenjenih raziskavam in pa razvoju. Ena zadeva, ki jo moram še posebej izpostaviti na tem mestu, je, da včasih eh, razprava o financiranju Evropske unije poteka v kontekstu tradicionalnih in pa novih politik. In mislim, da je to področje, kjer moramo pazljivo izbirati besede, kajti kohezijo se, se včasih opisuje kot tradicionalno politiko, tu pa vidimo, da gre za 66 milijard, ki smo jih namenili raziskavam in razvoj, razvoju v tem programskem obdobju. In veliko ljudi bi reklo, da gre tu za eh, raziskave in razvoj, ki so nekaj novega, torej da bi opisali bi to kot nekaj novega, ne kot nekaj tradicionalnega. Erik je pregovoril tudi o pomenu eh, programov Interreg in pa o sodelovanju. Menimo, da kohezijska politika na teh dveh področjih eh, predstavlja konkretno ali celo temeljno dodano vrednost Evropske unije, ker spodbuja čezmejno sodelovanje, kar je za Evropsko unijo eh, res dodana vrednost. To pa počnemo s, program, s številnimi programi, kot so čezmejni, eh, transnacionalni ali pa regionalni. In v letu 2014, oziroma v obdobju 2014-2020 smo uspeli tu storiti res še korak naprej in dodati dodatni strateški pristop temu eh, področju. Us, torej, skušali smo se eh, posvetiti bolj eh, pristopu, ki temelji na rezultatih v primerjavi s preteklimi programskimi obdobji. Tu se bom še, eh, na to se bom še vrnil, predvsem smo se posvetili eh, črpanju sredstev, absorpciji in poprašanju, kaj dosegamo s tem, ne samo koliko namenimo, koliko denarja porabimo. In zato smo želeli povečati pomen eh, poročanja, spremljanja in pa kazalnikov, da lahko zagotovimo, da bodo ti naši cilji Eh, res doseženi. To je omenil tudi Erik ob koncu svoje prejšnje predstavitve. Nov element v tem programskem obdobju je bil tudi eh, določanje predhodnih pogojev, eh, preden se sredstva upravičencem izplačajo. To smo pojmenovali ex ante pogoji, ex ante pogojenost. In s tem smo želeli ustvariti ustrezen okvir in pa podlago za izdatke. Torej, predpogoj oblikujemo, če navedem najbolj, najbolj enostaven primer, za nek eh, prometni projekt ne dajemo na voljo sredstev, preden ni na voljo ustrezna prometna infrastruktura in pa tudi konkreten načrt, kako bi sredstva porabili in zakaj. In to je nov koncept, ki smo ga prvič uporabili v programskem obdobju 2014-2020. No, zdaj pa še trenutna situacija, kot sem dejal prej, na hitro eh, ta graf prikazuje trenutno stanje v posameznih državah članicah. E, turkizne, e, turkizni stolpci kažejo, oziroma prikazujejo, koliko je bilo prijavljenih e, projektov v državah članicah in pa tisti nekoliko znatno nižji stolpci, oranžni stolpci, kažejo, koliko sredstev je bilo državam članicam izplačanih sredstev iz evropskega proračuna. stopna implementacije je nižja, kot smo si želeli, ampak o tem bomo tako ali tako govorili v naslednji točki, oziroma boste govorili, ko boste govorili o razrešnici za leto 2018. Tu bi spostavil morda dvoje. Čeprav je stopna izdatkov eh, niže, kot smo si želeli, je vseeno spodbudno videti, da je vsej zavezanost k prijavi projektov izjemno visoka. Torej, samo oblikovanje projektov, prijava projektov sta v porastu. Ampak še vedno je eh, razlika med konkretnimi izdatki in pa prijavljenimi izdatki veliko previsoka. To je eh, tudi prvo obdobje, za katero lahko prikažemo takšne informacije. Zato, ker so elementi, ki sta jih zoko zakonodajalca vnesla v uredbe za to programsko obdobje, eh, oblikovani tako, da komisijo zavezujejo k temu, da zbiramo to vrstne podatke in da potem parlamentu o tem poročamo vsebinsko. No, potem pa bi ob koncu predstavil še nekaj stvari, ki smo se jih naučili v tem obdobju. Najprej nekaj pozitivnih. Komisija meni, da tesnejša povezava z evropskim semestrom, z evropskimi priporočili po posameznih državah, kohezijski politiki omogočata večjo učinkovitost. Hkrati pa seveda omogočata nek pristop na posam, podlagi posameznih politik, ki je bolj usklajen kot pa v preteklosti. Tudi zato, ker smo ustvarili te sinergije, ki sem jih omenil. Potem ex ante pogoji ki so nedvomno nekaj pozitivnega, to se je izkazalo v praksi, potem okvir uh, uspešnosti, performance network oziroma framework, pardon, tudi to je en od konceptov, ki je pozitiven, ki nam pomaga pri vrednotenju rezultatov. Nekoliko manj veseli pa smo nad učinkovitostjo same rezerve eh, za učinkovitost performance reserve, ki je v praksi se je izkazala za nekoliko premalo eh, uporabno, preveč rigidno in ki je eh, za države članice in pa eh, programske organe privedla do večje rigidnosti. Kaj bi še lahko izboljšali? Vaš odbor je že večkrat dejal, da lahko izboljšamo naslednje. Odpravimo, naprimer, zamude pri pripravi programov. To je kritičnega pomena. Kajti te zamude ob začetku programskega obdobja so, oziroma je izjemno težko nadoknaditi pozneje tekom samega programa. Če na začetku pride do zamude, je to skoraj da nemogoče spremeniti potem eh, v poteku programskega obdobja. Podobno velja tudi za vsebino, vsebino dokumentov, naprimer. V obdobju 14-20 so dokumenti bili predolgi, preusebinski, oziroma preveč podrobni, vsebinsko gledano, morali biti bolj strateško naravnani. Na strani komisije imamo tudi eno strateško ali pa temeljno, uh, temeljni komentar. N plus 3, eh, ta prehod na N plus 3 je prtako bil eden od eh, dejavnikov, ki je povzročil zamude, ki je onemogočil bolj učinkovito in bolj hitro črpanje sredstev. Menimo, da je to Eh, prav tako eden od eh, glavnih dejavnikov za zamude. Torej, vseh stvari ne želim najvajati. Uh, vidite jih na zaslonu, sem pa pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje v zvezi s tem. To smo skušali nekako analizirati in uporabiti pri pripravi na novo programsko obdobje po letu 2020. Hvala. Merci beaucoup. A... Hvala lepa. Preden se vrnemo na regionalno politiko po letu 2020 in eh, da ohranimo koherentnost te razprave, bi odprl razpravo, če ima seveda kdo željo potem, da postavi vprašanje ali pripombo. Ne vidim nikogar, potem pa bom sam podal pripombo. Pa bom predal besedo uh, za predstavitev regionalne politike po letu 2020. Nekaj zanimivega ste povedali in sicer v zvezi s to kvalifikacijo podatkov za eh, kohezijsko politiko in opis te politike kot eh, tradicionalne politike. To je bilo predstavljeno tudi v prejšnji predstavitvi. Ampak eh, dejansko naša kohezijska politika, morda bolj kot druge politike, je zelo hitro, se je zelo hitro soočila z novimi izzivi, ki so danes prioritetne narave za Evropsko unijo. Zapisal sem si nekaj številk, ki se mi zdi pomembno, da se jih spomnilo. Od 2014-2020 smo mobilizirali več kot 40 milijard evrov sredstev za podnebje. In v istem obdobju smo mobilizirali več kot 85 milijard za okolje, brez novega zelenega sporazuma, kar pomeni, da je kohezijska politika mobilizirala 128 milijard za okolje in podnebje. Kdo je naredil več? To pomeni, da smo se soočili z novimi izzivi. Enako velja za inovacije, nima več. Uh, številke v glavi, mislim, da gre za 65 ali 66 milijard, eh, ki smo jih angažirali za inovacije. Ja, to je tradicionalna politika, kajti ima svojo zgodovino, ampak eh, dejansko pa je to politika, ki je zelo usmerjena v nove cilje, pogosto pred drugimi politikami Evropske unije. To se mi zdi zelo pomembno za našo razpravo za razpravo tudi uh, v okviru uh, večletnega finančnega okvira. Zato mislim, da ne smemo dopustiti, da se kohezijsko politiko obravnava kot neko staro politiko, katere uh, glavni namen je solidarnost. Solidarnost je že pomembna, ampak. Uh, Kohezijska politika se tudi odziva na nove izzive. In na to sem si še nekaj zapisal, kar se mi zdi prav tako pomembno in sicer, da ne moremo imeti kohezijske politike, če načela kohezije ne uveljavimo v vseh regijah. To je zelo pomembno, kajti kohezija mora obstajati tako v najmanj razvitih regijah, kot v prehodnih regijah, kot v najbolj razvitih eh, regijah v Evropi in to je vedno bolj pomembno tudi spričo novih izzivov. Kohezija je zlasti pomembna v tranzicijskih regijah in v najbolj razvitih regijah. In zato se nam ne zdi primerno stališče finskega predsedstva, ki želi, da se osredotočimo samo na eh, eno regijo eh, oziroma en tip eh, regij in da želi stroške mm, te politike usmerjene v najšipkejše regije premostiti na regijo najbolj razvite regije in na regije v prehodu. Ampak eh, treba je eh, zadeve gledati eh, kot enoto. Ne smemo razdrobiti kohezijske politike v tem smislu, da bi ene obrnili proti drugim. In v našem odboru smo izjemno pozorni na to. Hvala lepa za vse vidike, ki ste jih izpostavili. In ponovno vam dajem besedo za predstavitev regionalne politike po letu 2020. Merci, monsieur le président. Um... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Still needs, uh, as you have mentioned, a, a, a strong cohesion policy today. Torej, poglejmo si, zakaj potrebujemo morda v prihodnje še močnejšo kohezijsko politiko kot do zdaj tu je zemljevid in eh, s tem prikazujemo, kje trenutno smo danes, ko gre za BDP na prebivalca. Zelene regije so tiste, ki so nad povprečjem Evropske unije, vse ostale pa so pod povprečjem EU. In če si pogledate nekatere od ekstremov, naprimer lahko vidite Luksemburg, ki ima BDP skoraj 260 odstotkov nad povprečjem EU, po drugi strani pa imamo regije v Bulgariji, naprimer, ki kjer gre za BDP, ki je 40 odstotkov nižji od poprečja EU. In jasno je, da nobena skupnost ne more obstati, dokler obstajajo v njej takšni, takšne razlike in dokler uh, vsi državljani ne morejo koristiti vseh prednosti, ki jih jim ta skupnost ponuja. Zato, zato potrebujemo v prihodnje močno kohezijsko politiko. Izpostavil bi nekatere vidike na naslednjih prosojnicah in z vami želim tudi deliti naslednje. Torej, to, kar vam predstavljam, je predlog komisije. In kot verjetno veste, o tem predlogu trenutno poteka razprava na relaciji parlament-svet nekateri naši predlogi so že vmes že bili spremenjeni in zato tudi ne prekazujejo vedno realnega stanja. Pardon, te prosojnice ne prekazujejo vedno realnega stanja, zato vam želim vseeno predstaviti, eh, kakšni so bili naši argumenti za pripravo novega eh, zakonodajnega okvira. Poglejte si naprimer levo stran te prosojnice. Eh, veliko upravičencev pride do nas in nam reče, toliko skladov imate, pa toliko različnih pravil. Zakaj ne obstaja en nabor pravil za vse evropske sklade? In zato smo se odločili za pripravo uredbe CPR, Common Provisions Regulation, uredbe o skupnih eh, določbah, ki eh, pokriva vseh, oziroma ki pokriva sedem skladov. In v tej uredbi obstaje skupna pravila, ki veljajo za izvedbo vseh teh skladov, vseh sedmih. Eh, Nažalost, nam ni uspelo zajeti s tem še več skladov, ampak menimo, da je teh sedem že zdaj korak v pravo smer. Tako za sklada ERDF, ter kohezijski sklad, ter uh, ostale sklade uh, skušamo in smo uspeli združiti zakonodajna besedila in v njih izpostaviti prioritete vseh teh skladov. Vedno smo soočeni z enakim vprašanjem, zakaj imate toliko različnih pravil, tako veliko različnih aktih. Težko je govoriti, kaj, kaj moramo spoštovati, kaj velja za konkreten sklad in tako naprej. Tako da smo skušali priti tem eh, ljudem naproti in nekako združiti vse te eh, koščke zakonodaje. No, potem pa še na desni strani, tudi ko gre za vidike teritorijalnega sodelovanja ETC, imamo nekaj novosti. Predvsej novosti v bistvu. Najverjetneje je najbolj revolucionarni predlog, ta, ki ga vidite ob dnu na desni strani, Evropski mehanizem za čezmejno delovanje, European Cross Border Mechanism, ECBM, s katerim eh, lahko uporabljamo pravila za eno državo članico v drugi državi članici, ko gre naprimer za izvajanje skupnih čezmejnih projektov. Tu smo zelo razočarani, da do zdaj od sveta nismo dobili še nobene povratne informacije. Parlament je poslal svoje pozitivne informacije reakcije zelo hitro, ampak nažalost do danes stališča sveta v zvezi s tem še vedno ne poznamo. Kajti, če bi ga, bi lahko že začeli s trialogom in eh, to je res nekaj, kar močno obžalujemo. Če se vrnem na to, kar je eh, povedal Moraj, želeli smo nekako končati s to mentaliteto različnih stebr, različnih silosov, kot temu pravimo. 11 eh, prejšnjih ciljev smo skušali zmanjšati in smo jih tudi uspeli na 5. Sam pa bi spostavil zadnjega. Evropa, ki je bliže svojim državljanom. Europe closer to, to citizens. Jasno je, da smo preveč oddaljeni od ljudi, ljudi na terenu in da še posebej eh, pobude ki se začnejo ravno na terenu in potem zrasejo nekaj več, so najbolj uspešne. In zato smo se odločili za ta eh, tematski sklop, ta politični cilj za Evropo, ki bo bliže svojim državljanom, ker upamo, da bomo lahko s tem spodbudili eh, integriran lokalni razvoj tudi od zgoraj na vzdolj. Ne želim vas eh, mesti s temi številkami, ampak eh, z njimi želim ponazoriti naš argument, da ne želimo eh, preveč razpršiti naših sredstev. Želimo se eh, posvetiti dvema sklopama, predvsem dvema sklopama inovacijam ter okolju in pa podnebju. Kot veste, je predsednica Evropske komisije podnebni dogovor izpostavila kot enega glavnih ciljev svojega mandata. Hkrati pa bo neverjetno v začetku januarja predstavljen še nov element, to je sklad za pravično tranzicijo, Just Transition Fund, s katerim želimo pomagati tistim regijam, ki imajo težave eh, s prilagoditvijo na eh, zadane okoljske cilje. In s temi sredstvi iz tega sklada želimo pomagati eh, omenjenim regijam, ko gre za diverzifikacijo in ko gre naprimer za Eh, pomoč, konkretno pomoč brezposelnim, ki bodo izgubili službe ravno zaradi prehoda na naprimer, nizkoglične tehnologije. To imamo v mislih, naprimer, eh, premogovnike in podobna podjetja. Prav tako ne, se ne želim spuščati v, pri, torej v eh, podrobnosti v zvezi s to prosojnico, morda bi spostavil zgolj eno zadevo na levi strani in sicer. Eh, bi dejal, da menimo, da je ex ante pogojenost ali pogojevanje zelo pomembno, tako v prejšnjem programskem obdobju, ampak preveč je teh pogojev, preveč eh, zakomplicirani so in prav tako eh, ne bi smeli veljati za celotno programsko obdobje na enak način. Kaj smo storili? Ponestavili smo pristop in v našem predlogu skušali zagotoviti, da bodo ti pogoji za omogočanje enabling conditions, kot jim pravimo, eh, veljali na enak način, analogno za celotno programsko obdobje in da bodo pomagali pravičencem. Potem naprej, to bi izpostavil dvoje, druga linija v levem stolpcu, naprimer. V obdobju 2014-2020, ko smo se soočili z migransko krizo, smo bili v velikih težavah, zato ker nismo imeli nobenih rezerv, nobene fleksibilnosti, ki bi nam omogočala, da se lahko soočimo s tem pojavom tudi z našimi skladi. Naprimer, integracija imigrantov ali pa zgradna centrov za sprejem eh, sta bila dva. Mm, sta bili dve zadevi, ki jih nismo mogli financirati na ustrezen način, čeprav bi si to želeli, ker nismo imeli rezerve. In zato bomo v prihodnem programskem obdobju, v letih 2023-2025, izvedli umestni pregled nad uspešno, uspešnostjo programskega obdobja in nekako skušali eh, pripraviti tudi rezervo, ki nam omogočala za soočanje s težavami, ki se jih danes še niti ne zavedamo. Prej sem že omenil, da eh, nas prav tako zelo skrbi vprašanje. Eh, zapletenosti naših pravil. Menimo, da potrebujemo pravila, ki bodo upravičencem omogočala dostop do sredstev iz sklada in tudi njihovo uporabo. To je ključno in zato smo se odločili za številne predloge, s katerimi želimo to doseči. Če dovolite, bi spostavil eno od teh pravil ali pa enega od teh predlogov, ki se morda na prvi pogled ne zdi tako pomemben, vseeno pa bi ga izpostavil. To je tretje ali ne na levi. Gre za tehnično pomoč. Kot eh, javni uslužbenec, kot javni uradnik, kar sem, zelo težko verjamem, da bi eh, dobil povrnjene izdatke za tehnično pomoč, ne da bi za to moral predložiti račune. Ampak ravno to smo predlagali. Predlagali smo, da bomo namenili sredstva za tehnično pomoč v teku celotnega programskega obdobja oziroma obdobja projekta, ker je tehnična pomoč tista, ki zagotavlja uspešnost izvajanja projekta in za vsakih 100 evrov ki jih želite dobiti od komisije, dobi, boste dobili celo 105 evrov, ne da bi predložili kakršenkoli račun za to. Menimo, da je to nekaj novega, nekaj enkratnega in da s tem res poenostavljamo izvajanje. In upamo, da bodo ti eh, predlogi dejansko tudi naleteli na plodna tla v državah članicah. Eh, najverjetneje se na teh prosojnicah ne bom dolgo časa um, ustavljal, ker gre za kar precejšnje specifike, povezane z izvajanjem, bi pa morda izpostavil ali nejo ali dve na tej prosojnici. Sej. V prvi alineji, ki jo najdete zgoraj levo, piše, da če vidimo, da nek program dobro deluje, da ni preveč napak, da ni preveč odstopen, potem rečemo, ok, ne bomo se omešavali, eh, zaupali bomo vašemu nacionalnemu sistemu upravljanja in ne bomo zahtevali določenih revizij, ki jih ponavadi zahtevamo od koristnikov eh, naših programov oziroma naših eh, programskih partnerjev. To je ponudba z naše strani, na ta način lahko omejimo eh, upravna bremena za eh, upravitelje programov, istočasno pa tudi nagradimo uspešnost programov in to omogoča vsakemu programu, da koristi eh, to priložnost. To ni povezano z eh, obsegom sredstev eh, za program. In tudi to ni omejeno geografsko, to je lahko v vzhodni, južni Evropi, kjerkoli že. Samo še nekaj uh, točk, s katerimi bom zaključil, ki so prav tako pomembne. Prvič, finančni instrumenti. Žal kaže, da uh, je finsko predsedstvo danes predlagalo, razpravljali smo o tem na uh, ravni veleposlanikov uh, uh, in danes smo slišali, da boš da je komisija odločila eh, res 7 milijard evrov v kohezijska sredstva, kar pomeni, da ne bomo imeli enakega obsega sredstev kot v sedanjem obdobju. Z drugimi besedami, morali bomo biti bolj učinkoviti in to pomeni, da se ne bomo. Um, da se ne bomo um, Eh, ukvarjali samo z nepovratnimi eh, sredstvi, ne bomo uporabljali samo teh instrumentov, temveč da bomo in eh, uporabljali tudi druge instrumente, naložbe iz zasebnega sektorja in na ta način bomo lahko imeli večji učinek z obstoječimi sredstvi. Na tem področju uh, je bilo vedenih kar precej eh, sprememb, ki so zelo eh, edinstvene. Naprimer, lahko mm, eh, posojilo povezujete z nepovratnimi sredstvi in na ta način lahko naprimer zagotovite naložbe, ki jih sicer ne bi mogli, zato ker vaš proizvod ne bi mogel zagotoviti ustreznih jamstev za takšno posojilo. Toliko o e, zahtevah e, glede poročanja za koristnike in za e, upravnike programov. Želimo biti bolj digitalni, uporabljati manj papirja, manj poročil. Na ta način bomo lahko olajšali življenje vsem. Sedaj pa samo še nekaj končnih vidikov, ki se nanašajo bolj na finančno vprašanje. Prvič. EU stopnje sofinanciranja. V sedanjem obdobju imamo kar precej visoke stopnje sofinanciranja, kar je e, povezano s tem, da še vedno že izhajamo iz gospodarske in finančne krize. Države članice imajo očitno težave z um, iskanjem ustreznih uh, financiranj z nacionalnih proračunov, uh, ampak upam, da. Uh, do leta 2020, eh, da bomo išli iz te eh, krize in da bomo lahko tudi zmanjšali EU eh, e prispevek. In oba so zakonodajalca to tudi podpirata. To bo namreč vodilo v višjo raven investicij nasploh. Kot je bilo že rečeno, radi bi uh, se tudi vrnili postopoma v eh, to pravilo ena, en plus tri, kajti moramo biti eh, bolj strogi glede um, potrošnje teh sredstev, kajti to je tudi del kohezijske politike, potrebno je ta sredstva dovolj hitro porabiti. Tu pa bi vam samo podal nekaj primerjav med uh, tem, kako bi bil denar razdeljen eh, skladno z predlogom komisije. Vidite, da še vedno najrevnejše države članice in najmanj eh, uh, razvite regije bodo prejele 75 odstotkov uh, teh sredstev, kar, je, kar ustreza sedanji številki. Z drugimi besedami, porazdelitev ostane enaka tu vidite novo, nov seznam um, regij, ki so upravičene do teh sredstev. Imamo razvitejše regije, manj razvite regije in prehodne regije. Tu pa vidite države članice, ki uh, lahko koristijo kohezijska sredstva in sicer gre tu za nacionalne instrumente, ki niso regionalni, temveč nacionalni. Uh, In tu se bom ustavil. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Bomo odprli razpravo in dajem besedo. Kolegi, gospodu Pekarinenu. Hvala lepa za vašo predstavitev. Razumel sem, da kohezijska politika ima zelo pomembno vlogo v Evropski uniji. Njena vloga je, da um, zbliža regije. Če si pogledamo uh, statistične podatke, potem hitro vidimo, da se uh, vrzel med državami krči. Kar pa se tiče regij, pa je situacija posebno drugačna. Imamo veliko regij v EU, kjer, če merimo po regionalnem eh, BDP-ju, potem vidimo, da eh, te regije niso uspele, da se niso razvile in sprašujemo se, zakaj ali naj se sedaj osredotočimo na države, kjer so razlike med najbogatejšimi in najrevnejšimi regijami med štirikrat in trikrat in štirikrat. Oziroma ali naj damo denar tistim regijam, ki so najrevnejše in ki se niso razvile hitro. Naprimer, imamo regije, kjer je BDP še vedno na isti ravni kot pred desetimi, dvanajstimi leti. Preostanek EU, preostale regije pa so se medtem razvile. Kakšno je vaše mnenje? Kakšno je vaše mnenje? Ali mislite, da smo uspeli s to regionalno politiko? Hvala lepa. Erik Bertozik. Hvala lepa za zelo zanimivi predstavitvi. Zelo pomembno in zelo zanimivo je eh, tudi sedaj v luči novega eh, zelenega sporazuma, je vse to, kar ste povedali, ampak eh, mislim, da je tudi ta tranzicijski sklad dobra ideja, ampak eh, kot eh, pogosto vsakič, ko eh, se pojavi problem, se spomnimo nek nov instrument, nek, neko novo obliko financiranja. Ampak če bo tega preveč, potem bo ste še povečali neučinkovitost in lahko uh, boste zgrešili cilj. Uh, In zato prosim, da zagotovite, da eh, ta sredstva ne bodo med seboj eh, en drugemu konkurirala, ampak da bodo resnično učinkovita. Podnebne spremembe in ukrepe glede tega, to je nekaj, kar eh, že financiramo iz strukturnih skladov. Nekaj besed o tem eh, tranzicijskem eh, skladu, na to se sprašujemo, kako bo ta financiran, ali bo to bolj eh, zapleteno ali bolj preprosto, ali lahko to vključimo v kohezijo na bolj koherenten način. Na to se mi zdi pomembno tudi to, da razmišljamo o tem, kako ohraniti Evropo skupaj. In tu. Uh, me skrbijo naprimer regije, eh, ki nimajo podzemne železnice ali ki nimajo eh, javnega eh, prometa, kjer smo prisiljeni pač se poslužiti avtomobila oziroma letala. Kako bomo lahko uporabili ta, ta sklad za ta namen, kajti pripričan sem, da ne bomo mogli čisto Eh, vseh eh, regij na, povezati z železnico. Delal sem 13 let na regionalni ravni in eh, imel sem priliko videti, kako se vsi te instrumenti lahko tudi um, kako so lahko tudi neuspešni in eh, zato eh, eh, posebej opozarjam na to, da je treba biti učinkovit in ta multiplikacija različnih instrumentov bo precej stala in ni nujno, da bo učinkovita, zato je treba biti pozoren na to. Hvala. Hvala lepa, Andrej. Hvala lepa predsedujoči, hvala lepa za vse te tri predstavitve, ki so bili zelo zanimive. Zanimive so bile tako z vidika preteklosti kot izzivov za prihodnost. Kohezijska politika je zelo pozitivno videna strani državljanov in ko se uh, obrnem na državljane in ko jih vprašam, kaj je najbolj pozitivno, pri EU, eh, ti pogosto govorijo o enotnem trgu in o kohezijski politiki. Ampak skrbi me, če bo to vzdržno tudi za prihodnost, glede na to, da imamo eh, kar nekaj odstopen, eh, predstavitve so bile zelo mm, dobre, ampak ta odstopanja še vedno obstajajo. Evropski parlament eh, je zagovornik eh, kohezijske politike, ampak če si pogledamo države članice, pa je to malce eh, drugače. V Pragi, naprimer, smo imeli sestanek prijateljev kohezijske politike, 16-17 držav, ampak druge države pa niso naklonjene, zlasti med neto plačnicami. Na to komisija. Slišali smo, da potrebujemo močno kohezijsko politiko, istočasno pa nekateri predstavniki nekaterih generalnih direktoratov hodijo po državah članicah in eh, pravijo, no, eh, kohezijska politika, njena prihodnost ni tako zelo um, svetla, zato se osredotočimo na uh, programe, ki se jih upravlja iz centra. na to financiranje, zasebno investiranje. Ja, to je morda svetla prihodnost, ampak eh, istočasno pa imamo uh, politične cilje, zlasti na področju podnebnih sprememb. In kaj vse, kar je treba narediti eh, glede teh podnebnih ciljev, vse, kar je treba narediti na regionalni, na nacionalni ravni, uh, Eh, vse to ne vem, če bodo vse te kombinirane rešitve lahko vse to pokrile in ne vem, če bomo takšne eh, rešitve lahko eh, razvili. Ali ne bomo preveč obremenili kohezijske politike z novimi, uh, novimi politikami, z novimi uh, ukrepi uh, in brez dodatnih sredstev? Uh, drugimi besedami, samo stvari bomo preimenovali, imeli bomo manj kohezijske politike in um, te kombinirane rešitve morda ne bodo možne. In na to še nekaj o N plus 3. Tega ne morem postaviti pod vprašaj glede na hitrost realizacije projektov ampak eh, sedaj je govora o tranzicijskih regijah in o naložbah v energetski sektor in eh, te naložbe potrebujejo več časa in zato upam, da bi lahko eh, to, ta prehod iz N plus 3 na N plus 2 naredili vsaj z nekim kompromisnim mehanizmom, morda malce počasneje ali z nekimi usporednimi rešitvami. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ne, ne vidim nikogar. Dobro, veliko komentarjev, nekaj vprašanj smo slišali. Morda bi dodal samo še sam nekaj. Regionalna politika po letu 2020, eh, o tem se odloča zdaj. In o tem se odloča tudi v tej bitki eh, o prihodnem evropskem proračunu in o proračunu za kohezijo. Kot sem povedal eh, že prej, Jan Olbricht eh, se nam je pridružil in tudi Andrej Knotek. V tej predstavitvi imamo po eni strani tradicionalne politike, po drugi strani pa nove politike. In v resnici eh, je treba vse to preseči. Ne glede na to, kako tradicionalna je kohezijska politika, je bila kohezijska politika pred vsemi drugimi politikami eh, tudi eh, tista, ki je, eh, se je odzvala na najnovejše izzive. Med letom 2014 in 2020 smo z našimi programi mobilizirali 41,7 milijard za podnebje. 41,7 milijard za podnebje. In mi smo bili edini, ki smo to naredili. 87,2 milijarda smo mobilizirali eh, za uh, okolje. To pomeni 128 milijard eh, za okolje in podnebje. In to takrat še ni bilo nobenega novega uh, zelenega sporazuma. Mi smo politika, ki je usmerjena v nove izzive, ki je moderna, ki je uspešna in ki bo vedno uspešnejša, vsaj upam. Uh, In to ni politika preteklosti. In politična bitka danes in argumenti, ki jih razvijamo za kohezijsko politiko, morajo iti v tej smeri. To je zelo pomembno. Prej smo že omenili nove predloge uh, finskega predsedstva v zvezi z evropskim proračunom. Uh, in ti predlogi so še slabši od tistih pred nekaj dnevi. Del rešitve gre iskati tudi v Evropskem parlamentu. Jan Albright je tu in čestitam Evropskemu parlamentu za jasna stališča, stališča, ki branijo resnični evropski proračun ne gre samo za kohezijsko politiko. Predlog finskega predsedstva je predlog, ki je pravzaprav pokopal evropske eh, ambicije in tudi ambicije sveta in ambicije eh, komisije van der Leyen, kajti ne vem, kako bo mogoče s tem predlogom izvesti uh, Eh, cilje, ki si jih je zadala komisija von der Leyen in ki prav tako pokopava vse eh, ambicije Evropskega parlamenta, ki želi eh, več lastnih sredstev in to bi bila lahko ena od rešitev, kako najti dobra ravnotežja. Prej smo imeli razpravo o uh, so zakonodajalski funkcija parlamenta, o pooblastilih parlamenta, ampak e, mislim pa, da imamo tudi en parlament, ki se izraža v um, spravnem postopku in tu lahko v celoti odigra svojo ulogo. Pomembno je, da obranimo evropsko ambicijo. Sedaj pa dajem besedo gospodu Janu Albrightu, ki je tudi poročevalec za proračun. Hvala lepa, predsednik, hvala za besedo. Zelo sem pozen, zato ker smo eh, razpravljali o zadnjem predlogu gospe von der Leyen in izkoristil sem priliko, eh, da sem povedal to, da imamo eh, dva pomembna akta za kohezijsko politiko. Prvič je finski predlog, ki uh, ni sprejemljiv za nobenega v uh, svetu, zato ker. Uh, eh, da je malce več za kohezijo v nekaterih državah, medtem ko dejansko tu posega v precejšnje podrobnosti kohezijske politike. Čudno je bilo, da so uh, tu predsedniki vlad e, in držav e, razpravljali o takšnih podrobnostih. In kar je še bolj presenetljivo, e, pa je to, da imamo malce več kohezije, ampak bistveno pa manj za. Uh, oziroma če bi dali malce več sredstev uh, za kohezijo in malce manj uh, za uh, nadzor meja, potem bi bile pa druge države nezadovoljne. Pred nekaj urami je gospa von der Leyen uh, predstavila idejo uh, stotih milijard za ta um, mehanizem pravične tranzicije. In glede tega imam zelo kratko vprašanje za komisijo. Eh, kakšen odstotek teh stotih milijard eh, bo prišel iz kohezijske politike. Kajti sporočilo je jasno, del teh sredstev bo prišlo iz kohezijske politike. Ne gre za to, da bomo prenesli sredstva iz kohezijske politike na neke druge elemente. Jaz pričakujem, da bo del kohezijske politike zaščiten za podnebje. Uh, podnebje sicer že imamo, ampak mislim, da bo tudi del sredstev um, zaščiten za podnebje. To pomeni, da denar ne bo šel iz kohezijskega sklada, temveč da bo kohezijski sklad usmerjen v podnebje. Zato me zanima, kolikšni del teh stotih milijard je za uh, prihaj iz kohezijske politike. Hvala lepa, Jan Albright. Vprašanje je jasno, je preprosto in zato sem uh, hotel spomniti tudi na to, da uh, smo itak že mobilizirali uh, več kot 45 milijard uh, za uh, podnebje. Dajem besedo komisiji in na to bomo zaključili s to razpravo. Hvala. Žal ne morem uh, odgovoriti na vprašanje gospoda Olbrihta. Uh, zato ker bi se moral najprej sam seznaniti s uh, tem vprašanjem. Ampak ne pričakujem, da bi uh, mobilizacija teh sredstev uh, zahtevala uh, sredstva iz uh, kohezijske politike. Mm, komisija je bila zelo jasna glede tega, da uh, bodo sredstva za ta um, um, prehodni eh, sklad eh, dodatna sredstva, da ne bodo prihajali iz nobenih drugih eh, postavk. Ampak moram priznati, da je ta številka 100 milijard nova za me, ne vem, odkot prihaja. Vem, da smo razpravljali z Evropsko investicijsko banko, da smo razpravljali tudi o financiranju in o drugih idejah, verjetno bi tu z eh, uporabo določenih vzvodov lahko prišli do te vsote, ampak ne pričakujem, da bo to poseglo na kakršen koli formalni način v eh, kohezijski proračun. Ne moram pa vam povedati, eh, v kolikšni meri ta številka že vključuje prihodne kohezijske naložbe. Glede tega pravičnega prehodnega sklada, želimo pripraviti pameten predlog. Bomo videli, če nam bo to uspelo, ampak eh, kar se nam zdi pa vsem očitno in to ste omenili, je to, da ta sklad ne more biti instrument eh, za energetski prehod. Ne samo zato, ker imamo že druge instrumente, ki k temu prispevajo, temveč eh, tudi. Eh, zato, ker bi bila eh, sredstva, ki bi bila za to potrebna, tako zelo obsežna, da ne verjamem, da bi ta eh, prehodni sklad lahko mobiliziral toliko sredstv. Ta prejšnji tranzicijski sklad temelji na predpostavki, da regije se ne nahajajo na isti točki in za nekatere bo to zelo težko naprimer eh, Zahodna Makedonija in Grčija. Eh, Grčija eh, se je tu zavezala, da bo um, zaprla uh, elektrarne, ki temeljijo na lignitu in to predstavlja 20 odstotkov uh, prihodka te regije in na tisoče uh, delovnih mest in v tem primeru jim je treba ponuditi nove perspektive, nov ekonomski model za to regijo. Uh, kako lahko eh, takšna regija eh, ustvarja nova delovna mesta in gospodarsko dejavnost v prihodnosti. Ta tranzicijski sklad eh, sledi cilju spremljanja prehoda in pomaga naprimer tudi ljudem, ki izgubijo delo, da najdejo nove službe oziroma Eh, da oživi gospodarsko dejavnost s pomočjo MSP-jem in tako dalje. Ne pričakujemo pa, da bo ta eh, eh, sklad financiral energetski, energetsko in pa podnebno tranzicijo. Samo še nekaj besed o N plus 3, N plus 2. Kar je za nas pomembno, je to, da na koncu uh, Eh, programskega obdobja, da imamo en plus dva. Kako pa do tega pridemo, pa je lahko predmet razprave, lahko iščemo način, ki bo za vse spremljiv. Ampak eh, želeli bi se vrniti na en plus dva in rad bi vas spomnil na to, da v eh, prejšnjem programskem obdobju smo imeli en plus dva in to ni bil za nikogar problem v sedanjem obdobju smo uh, malce ohlapili to, um, to pravilo in uh, upeljali tudi nova pravila, kar je vodilo do določenih zamud, ampak uh, v prihodnosti. Uh, ne bo več eh, prišlo do sprememb, bomo samo uh, poenostavili zadeve, bomo um, poenostavili postopke in zato ni nobenega razloga, da bi uh, zahtevali več časa za prilagoditev novih uh, pravilom. In zato mislim, da ni dobrega opravičila, da bi ohranili N plus 3 za celotno uh, programsko obdobje. In uh, ne nazadne, strinjam se z eh, finskim kolegom, vedno bolj nas skrbi to, da imamo notranje razlike med državami članicami in te so vedno večje in temu smo priča praktično povsod. Imamo nekaj uh, metropol in te regije rastejo zelo hitro, tam imate, imate vse univerze, zagonska podjetja, uh, imate um, vse te uh, gospodarske interakcije, ki ustvarjajo delovna mesta in tako dalje. Potem pa imamo uh, druge eh, dele države, pogosto podeželje, ki vedno bolj zaostajajo. In to ni samo evropski fenomen. Temu smo priča posod po svetu. In vprašanje je naslednje. Kaj lahko naredimo za to, da vsaj omilimo te, ta problem? Kaj ti mislim, da. Eh, ne moremo reči, ja, ne vemo, kaj narediti s preostankom države, zato bomo pač eh, pustili vse te regije, da uh, zaostajajo. Ne, to ni način kajti vidimo tudi že posledice, naprimer pri volitvah v nekaterih državah članicah. To so državljani, ki imajo občutek, da nikomor ni mar za nje, ki so zapostavljeni in tudi nimajo občutka, da imajo kakršnokoli prihodnost in tega ne moremo sprejeti, ne moremo se osredotočati samo na eh, nekaj centrov rasti, temveč iskati tudi rešitve za preostale dele države. Ampak eh, rešitve ne moremo iskati samo v kohezijski politiki. Proračun kohezijske politike ni dovolj, da bi to eh, dosegli. Mi lahko eh, pomagamo, lahko spodbujamo, ampak ne more pa kohezijska politika prinesti vseh rešitev. Hvala. Morda samo na hitro se bom odzval še jaz in na to bom odgovoril na specifični vprašanje gospoda uh, Berfeksa, ki je uh, izpostavil um, dvome v zvezi z rezervo za uspešnost za leto 2014-2020. Ja, lahko se strinjamo z njimi. Eh, poiska, po, pogledali smo se isto situacijo, videli smo nove izzive, novo breme. In če to primerjamo z vsemi koristmi, ki jih lahko prinese, eh, smo se odločili, da eh, ne bomo nadaljevali s tem po letu 2020. Oba eh, sozagonotajalca se strinjata s tem, s tem pristopom in zato je to, mislim, da dober primer, kako se lahko nekaj naučimo od enega obdobja do drugega na to glede regij z eh, omejenim javnim uh, uh, prometom. U, omenili ste primer Azoro. Tudi glede tega, na osnovi prejšnjih izkušenj, nismo prepričani o dodani vrednosti, naprimer podpore letalski infrastrukturi iz kohezijskih skladov mi smo eh, zelo eh, specifično eh, izjemo predvideli za najbolj oddaljene regije, kajti te so soočene s posebnimi izzivi, zlasti na področju prevoza in zato to zahteva tudi ustrezne odgovore. Upam, da je to dober primer, da tudi če kohezijsko regionalno politiko poskušamo prilagoditi splošnemu evropskemu okviru, še vedno moramo predvideti izjeme za najbolj oddaljene regije. Hvala lepa, preden zaključim z razpravo, pa dajem besedo Andreju Novakovu. Hvala lepa, eh, gospod predsednik, eh, gospod eh, Breskov. Gospa von der Leyen je pred pol ure uh, najavila um, ta mehanizem, tranzicijski mehanizem, to pomeni, da bi morali biti amandmaji CPR pripravljeni in zanima me, ali so ti pripravljeni in če so, kdaj jih boste predložili parlamentu. Hvala. Hvala lepa. Ja, slišali smo uh, pripombe uh, uslužbencev komisije, pa tudi nekaj uh, vaših pripomb. Uh, bomo nadaljevali s to razpravo, eh, še tudi z komisarko, ki se nam bo kmalo pridružila na našem odboru. V vsakem primeru hvala lepa za predstavitev eh, teh študij, ki so bile zelo zanimive, ki so vodile v zelo eh, bogato razpravo, ki nam je omogočila tudi osvežiti spomin na nekaj uh, temeljev kohezijske politike. Hvala lepa. Sedaj bomo nadaljevali z naslednjo točko dnevnega reda, ki se nanaša na eh, splošno razrešnico glede proračuna komisije za 2018. Odbor za nadzor proračuna je odgovoren. Gospa Kotanjar je prisotna in naredila nam bo predstavitev svojega osnutka mnenja. Naj spomnim, da je rok za vlogo amadmajev v sredo 11. 11. decembra ob 18. Vam dajem besedo. Hvala lepa. Po izmenjavi mnen, ki smo jo imeli v začetku novembra, naj predstavim najbolj pomembne elemente, na katere se osredotočamo v tem osnutku mnenja. Žal, Maja 1500 ni bila v pomoč, da bi vključila vse relevantne elemente, ki bi jih želela. Kakorkoli že, izpostavila sem obrat pozitivnih trendov, kar se tiče stopne napak za ekonomsko-socialno in teritorijalno kohezijo. To se je sedaj obrnilo. Računsko sodišče je ocenilo, da je ta stopnja napake 5 odstotkov. To je više kot ocenjena stopnja za 2017, ki je znašala 3 odstotke. In malo več kot je bila ocenjena stopnja 2016, ki je bila 4,8 odstotka. V osnotku sem tudi izpostavila, da ne smemo samo dajno govoriti o goljofijah. Ampak vseeno moramo razmerje vzeti resno, še pa posebno zato, ker je to področje pokazalo, da vsaj za 2018 je stopnja nadpoprečna, stopnja napak nadpoprečna. Področja izboljšav pa se nanašajo na področja, povračil neupravičenih stroškov, to je skoraj 50 odstotkov vseh sredstev. Potem tudi kršitve skupnega trga, to je skoraj 40 odstotkov in pomankanje ustrezne dokumentacije 11 odstotkov. Kot je Kiščen Gineja tudi spomnil med izmenjavom mnen, včasih obstaja tendenca držav članic, da preveč regulirajo nekatere vidike kohezijske politike implementacija in to je tudi zapisalo računsko sodišče, samo poročilo, lahko vodi do napak. Zato naj izpostavim potrebo, da bi imeli več poenostavitve v procesu po 2020. Ta element omenjam v tem osnutku, ki vam ga predstavljam danes. Poenostavljena pravila upravičenosti lahko izboljšajo stopno napak mojem osnutku mnenja sem izpostavila tudi še eno ključno vprašanje. Sopcijska stopnja strukturnih in investicijskih skladov ta je še vedno počasnejša od načrtovanega. Do konca leta 2018 je znašala le 27,3 odstotka. Mislim, da se moramo učinkovito lotiti vzrokov za to nizko črpanje sredstev, ne samo tukaj pri razrešnici, ampak tudi tako, da bomo pazili na naslednji večletni finančni okvir. Mislim, da kljub kritikam, kar se tiče tako imenovanega pravila M plus 3, pozno sprejetje zakonodajnega okvira, ki potem onemogoča izvajanje kohezijske politike, to je tudi eno od razlogov za to, da imamo nizko stopno črpanja. Upam, da bodo parlament, komisija in svet se hitro dogovorili o zakonodajnem okviru, ki bo nemogočil pozno izvajanje in uporabo sredstev v prejšnjem programskem obdobju. Hm, dobro sodelovanje med evropsko in nacionalno pa regionalno ravnjo bo tudi ključno za to, da zagotovimo višje stopnje črpanja v prihodnosti. Ker sem bila omejena z besedami v svojem osnutku mnenja nisem mogla omeniti dveh relevantnih vprašanj. To je delo nacionalnih revizorskih organov in pomen sistemov za upravljanje, ki so smiselni. Kljub izvajanju nekaterih dobrih praks je potrebno zagotoviti izboljšave, da bi bolje načrtovali uporabo sredstev na nacionalni in regionalni ravni. Indikatorji za merjenje uspešnosti so ključnega pomena za to, da ocenimo uspeh in dosežke kohezijske politike. Potrebujemo kazalnike, kajti ti nam dajo ustrezne informacije in visokokostne podatke. In to je prvi korak, da sprejemamo dobre odločitve. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se že vaših mnen in razprave o predlogih spremenj, ki boste morda vložili naslednjih dneh. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev, zelo podrobna. Tako, sedaj pa poročevalci v senci. ELS najprej Tamaš Deutsch. Nagyon szépen köszönöm tisztelt elnök úr, kedves kollégák. Először is. Hvala lepa, gospod predsednik, kollégice in kollégim. Najprej naj se zahvalim poročevalki za pripravo tega mnenja. Mnenje je zelo dragoceno, koristno, zelo veliko je pomembnih dejstev v tem mnenju. Na podlagi um, zaradi omejitev prostora pa nekateri elementi niso bili vključeni v besedilo. Ampak nekaj teh najpomembnejših je že omenila. Tri vprašanja. Najprej ta nizka stopnja črpanja sredstev in prožnost, je ja, potem pa očitno potrebujemo poenostavitev. Če kdo uporablja to besedo v tem odboru, potem je to nekaj pozitivnega. da bi po desetletjih končno morali priti do poenostavitve. To obljubljamo, potem pa na koncu se iz tega izcimi še kaj bolj zapletenega, še bolj nepreglednega, nekaj, kar je torej še bolj nepregledno. In zato se potem ne moramo čuditi, da upravičenci, ne vladne, neprofitne organizacije, ki izvajajo te projekte, ne zmorejo več vse, vse te zmešnjave. Mislim torej, da je vprašanje zelo jasno. Resnično moramo postati verodostojni. Bodo stališča institucij EU končno, verodostojni pa tudi drugih institucij, tudi IMF-a. Svet govori o poenostavitvah, potem pa se skupaj zapletamo. Mi kot parlament govorimo tudi o poenostavitvi, ampak resnično nam mora uspeti s tem našim stališčem. Potem torej nizka stopnja črpanja. Tukaj bi gledal nekoliko naprej. Nisem videc, ampak mislim, da bomo čez sedem let spet govorili o tem. Ne vem, ali bom takrat še poslanec ampak če bom, če sedem let še tukaj, potem bomo spet govorili o tem, spet bomo zamujali z novim večletnim finančnim okvirem. Seveda osebina je važna, potrebno je začeti načetovati po državah članicah, potem tudi projektni menedžeri morajo začeti načetovati in naj povem, če sedem let razmere ne bodo boljše, to povem že zdaj. ko sedaj, torej pred zadnje leto zad tega finančnega okvira, še vedno nismo pri polnih hitrosti črpanja. Mislim res, da ko bomo začeli novo finančno programsko obdobje 2021, bi morali do polovice 2020 imeti že pravila. In potem vprašanje prožnosti tudi, kar se tega tiče, imamo resnično protislovna sporočila. V bistvu gremo celo proti vetru. V svetu so postali še bolj neprožni. Torej vsako leto, ko gre za razrešnico, vidimo te težave. Predlagal bi, in veseli me, da je tudi Jan tukaj, kaj ti spremlja ta svežen o večletnem finančnem okviru in potem tako rekoč je zelo radikalen, ampak tudi razumen možakar. In mislim, da moramo njegova prizadevanja podpreti. Da bomo torej sedaj na koncu pogajanj o večletnem finančnem okviru postali veliko bolj dejavni. Tudi mi kot parlament, veliko tudi bolj vsebinski koliko od česa, da bomo torej imeli poenostavljen, bolj prožen sistem. Institucije pa naj potem to razvijajo tako, da se ne bomo s tem problemom eh, srečevali še kasneje. Hvala. Hvala lepa. Skupina Rinju, v bistvu Kristjan Gineja, ki je poročval z Senci, ampak povedal mi je, da ga ne bo. In to bo imeno skupine Renew predstavil gospod Knotek. You, Hvala lepa, predsednik, gospe in gospode. Naj opravičim našega poročalca v senci, zaradi nujnih zadev ni mogel priti sem. Kratko stališče z njegove strani bom predstavil sam. Gospod Gineja pozdravlja in se zahvaljuje gospe Kutajer za pripravo tega zelo dobrega mnenja. spostavitev zvišanja napak z 3 na 5 odstotka leta 2018 je tudi pomembna. Pa posebno, kar se tiče letnega poročila IKE, pa ste omenjeni dve točki, to je poenostavitev in tega ste se dotaknila oba predhodnika, tako da o tem ne bom govoril, ker bi se ponavljal. Druga točka pa je zadržanje plačil nekaterih upravljanih organov upravičencev. To se še vedno dogaja. Tukaj pa mislim, da bi morali imeti, da bi računsko sodišče moralo predstaviti novo poročilo in da bi potem to morali tudi povedati, če prihaja do nepredvidenih zamud pri izplačilu strani upravljanih organov upravičencem. Ne vidim predstavnika zelenih, tako da bodo to poslali pisno, prav tako tudi Rafael Fito in Atena Mičel, ki se mi zdi, da tudi odsotna. Preden spet predam besedo poročevalki za nekaj pripomb, pa naj povem, da mislim, da imate popolnoma prav, kar se tiče poenostavitve. V glavi moramo imeti, da smo 2014 imeli upravičence, ki so podedovali spremembo sistema. To je bila že kar revolucija. To je bilo zahtevano od njih, da naj se prilagodijo. In sedaj moramo seveda tudi vedeti, da ko smo v naši vlogi so zakonodajalca, moramo vedeti to za naslednje obdobje, ko čakamo na pravila komisije, ki ne bodo popolnoma revolucionarne sistema, moramo mi sami, Evropski parlament, včasih manjka nekaj koherence, kar se tiče teh ciljev poenostavitve, ko prevzemamo vlogo so zakonodajalca, včasih tu in tam zapletamo zadeve. Upam, da bomo pri trialogu uspeli oceniti vse to, kar je odveč in se bomo osredotočili na program, ki bo najbolj učinkovit in najlažji za uporabo za vse regije v Evropi. Tako, sedaj pa dobi besedo poročevalka, če seveda želi. Prosim, beseda je vaša. You all for the... Hvala lepa za vse, kar ste dali. Tudi sama se veselim pisnih prispevkov poročavcev v senci, ki jih ni tukaj. Da, poenostavitev je zelo pomembna točka in naj spostavim še enkrat to, da bo odbor za regionalne zadeve se trudil za več poenostavitve. Zato pa potrebujemo tudi poštevanje trenutnih pravil, kako jih kar najbolje porabiti potem gre pa tudi za administrativno zmogljivost, ki bi lahko pomagala tudi kar se tiče tega. Veselim se nadaljevanju tega procesa in veselim se nadaljemu sodelovanju. Hvala lepa. Merci, la souhait... Hvala lepa. Komisija, imate kakšno pripombo? Thank you, Mr. Chair. Hvala lepa. Predsednik morda samo nekaj hitrih pripomb. Hvala lepa poročavki za zelo dobro poročino. Mislim, da se z večino stvarmi strinjamo, prav tako obžalujemo, da se je stopnja pak povišala. Moram pa spostaviti, da je znatno niže, kot je bila v preteklosti. To moram povedati. In potem, kar se tiče poenostavitve, kot je direktor izpostavil pri prejšnji točki na dnevnem redu, je to eden ključnih ciljev, za katere se komisija trudi, ki jih želi vključiti program po 2020. Ena točka, ki jo želim omeniti, kar se tiče poenostavitve, pa je tole. Pogosto se razpravljamo o poenostavitvi in to pogosto vodi do sprememb, zato da bi poenostavili zadeve. Ko pa spremenimo pravilo, ustvarimo nov sistem, ki se ga mora nekdo naučiti. Torej, eden element, na katerega smo se osredotočili na obdobje po 2020, je, kaj lahko popolnoma odstranimo. Kajti, če nekaj popolnoma odstranimo, potem ni več potrebe, da se te to naučite. In potem racionalizirate pristopi to znatno. To smo ustvarili, naprimer, pri imenovanju organov, vse to mora avtomatično priti iz enega v drugo obdobje. In pripombe gospoda Dojča, da bomo čez sedem let v istih razmerah, da obstaja to tveganje, mislim, da si moramo to zabeležiti. Upam, da se moti. Upam, da ne bo prizadet, če to rečem. Nekatere od točki smo jih umestili za začetek programa, torej odstranitev imenovanje upravljalnih organov in krajši roki, da bodo programi začeli delovati hitreje. Upamo, da se bo to zgodilo hitrejše, kot smo na začetku, to sem že dejal, bolj, boljše potem, kasneje gre. Zamude na začetku so ena največjih težav na področju kohezije. Tako da smo optimistični, da je to, kar smo predlagali, nekaj, kar bo razrešilo vprašanja, ki so pereča. Hvala lepa. Naj vas spomnim da je rok za predloge sprememb 11. decembra 18. nič nič. Hvala lepa poročevalki, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali tej razpravi. Mislim, da smo sedaj zaključili z našim sestankom za danes. Prosim, da tiste, ki ne bodo sodelovali na sestanku koordinatorjev, da naj prosim zapustijo dvorano tiho in prosim relativno hitro. Hvala lepa vsem. Je rappelle cependant que nous nous retrouverons demain matin. Naj pa še sporočim, da se torej vidimo jutri, spet ob 9. zjutraj. Prva točka bo glasovanje o vzpostavitvi programa za podporo reformam, pa tudi potem še nekatere druge točke imamo na dnevnem redu.